tiste, ki se želijo odeležiti te konference o solidarnem gospodarstvu in pa socialnem podjetništvu v začetku leta 2014. Hvala lepa. Grazie, komisarju Barnier. La diskusione è chiusa. Hvala komisarju Barnieju. Glasovanje bo jutri ob 12. Ora, eh, all'ordine del giorno. Sedaj imamo na dnevnem redu skupno razpravo o vozilih in sicer poročilo Wim van der Kamp eh, o trikolosnih vozilih in štirikolesnikih, o homologa homologaciji in tržnem nadzoru ter poročilo Panceri o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih vozil. Štiri minute ima besedo poročevalec van der Kamp. Mevrouw de voorzitter, eh, dank u zeer. Gospa predsedujoča, hvala lepa. Pozdravljen gospod Tajani in eh, pozdravljeni vsi vaši asistenti. Gospa predsedujoča, tu gre za tehnične poročila in tehnični dosje, ki že dolgo čaka na se, je pa zelo pomemben za notranji trg. Ne gre samo za tehnične zahteve, za dvokolesna motorna kolesa, ampak gre tudi za nadzor. Če začnem pri prvi temi, torej pri tehničnih zahtevah, v preteklih dveh letih smo razpravljali o petih točkah. To so tudi teme te uredbe. Na prvem mestu gre za razporeditev v vozil v kategoriji. To naj postane bolj jasno. In z kolegom Pancerjem sem razpravljal o vozilih za vse terene ATV. Tudi to smo rešili. Potem smo govorili o zavornih sistemih ABS in pa CBS pri dvokolesnikih. Ta zavorni sistemi morajo postati bolj varni, kar zadeva uh, male mopede, bi potrebovali študijo o tem, ali je to učinkovito ali ne. Uh, Poleg tega smo si pogledali tudi zahteve glede emisij, kar se tiče motornih koles, kajti te emisije so še vedno zelo visoke. Potem pa smo si ogledali tudi trajnostne preizkuse. Kot rečeno, je majhno motorno kolo ali je še vedno tako varno po enem letu kot tudi po petih letih. Ogledali pa smo si tudi osvetlitev, razsvetlitev teh vozil. In motorna kolesa, ki niso varna iz Kitajske, Indije in Koreje, ki so poceni, ne smemo spustiti v Evropsko unijo. To ne gre za protekcionizem, ampak gre za kakovostno zaščito naših državljanov. Preden bom nadaljeval, pa bi rad vsem ki so se odeležili teh razprav, se zahvalil tudi danskemu predsedstvu, ki je zelo intenzivno delal pri tem dosjaju, pa tudi svetu in komisiji bi se zahvalil. Nekaj vprašanj še gospodu komisarju, kar se tiče pogajanj o delegiranih aktih in izvedbenih aktih. Dogovorili smo se, da mora gospodarstvo imeti dovolj časa, da prenese to uredbo oziroma izvede to uredbo. Če pa bomo predolgo razmišljali o izvedbenih in delegiranih aktih, potem pa gospodarstvo ne bo imelo nobenega časa več. In rad bi od komisije slišal zagotovilo, da komisija napreduje za delegiranimi in izvedbenimi akti. Potem druga točka, gospa predsedujoča, je povezana z zahtevami glede emisij, namreč Euro 5 v letu 2016. Komisija naj bi izvedla študijo, gre za to, da ne želimo si ogledati le onesnažitev, ampak tudi stroške in tu gre tu spet za zasnovo lid. V preteklih dneh je prišlo do nekaj nejasnosti, kar se tiče električnih motornih koles, ki ne sodijo v eh, področje veljave te direktive, ampak v neko drugo in to naj tako tudi ostane. Eh, kaj ti močna elektra, električna kolesa vodijo samo do večjih nesreč. In če želite, jih lahko potem naknadno vključite. Potem smo bili v stiku tudi z angliškimi proizvajalci motornih koles, ki so bili zelo kritični in so imeli prav. Dobro je za demokracijo, če angliški proizvajalci motornih koles, če nas oni kritizirajo. lahko se kaj spremeni, vendar ne na slabše. To morajo razumeti tudi angliži. Hvala. Grazie, eh, quattro minuti. Hvala za štiri, besede, eh, štiri minuti ima besedo gospod Panceri. Hvala, gospod predsedujoča. Zakonodajni postopek se je začel let novembra 2010 in šlo je za tehnično in politično delo, ki je bilo zelo težko in trajalo je dve leti, ter eh, torej v času trajanja treh predsedstev. Zato mislim, da se moramo zahvaliti vse, vsem akterjem, eh, poročevalcem v senci, sekretarijatu parlamenta, političnim skupinam, sodelovanjem, eh, torej poslancem in njihovim asistentom. Tukaj imamo sedaj prvo obravnavo in to je zelo pomembno. Ta uredba naj bi oblikovala harmonizirane napravila o proizvod, proizvodnji gozdnih eh, in polskih strojev za boljše delovanje notranjega trga in za boljšo izvajanje krita, kriterijev v smislu večje varnosti e, za uporabnike in delavce, ter tudi za boljše okoljske standarde. V tem kontekstu uvedba členov 6 in 8, ki, no, ki imajo nova, nove tehnične zahteve in to pomeni pravi Eh, uspeh za Evropski parlament, ki je pokril tveganja, ki danes prizadenejo številne operaterje. Pomislimo samo na zaščito pred električnimi šoki in tako dalje. Seveda pa ne smemo podcenjevati varnosti ali zdravja ljudi, ki upravljajo s temi stroji. In zato smo predvideli eh, tudi <clears throat> nadzor siste, sistemov in komponent, zato da bi zagotovili, da vsi členi bodo se prav izvajali in bodo torej učinkoviti. Uredba prispeva k konkurenčnosti industrije, kaj ti poenostavlja trenutno zakonodajo o homologaciji vozil, povečuje transparentnost in uh, eh, lajša administrativno breme. In tukaj se nanašam na 24 temeljnih direktiv in druge direktive, ki eh, govorijo o tehničnih podrobnostih. Vse to bo zajeto sedaj v eni sami uredbi. To so pomembni vidiki, kajti eh, s to uredbo želimo doseči tudi druge cilje, poleg seveda eh, k prispevka k notranjemu trgu. Želimo doseči tudi bolj transparenten in konkurenčen sistem. Poleg tega pa tudi eh, s tem krepimo celoten sektor in oblikujemo pogoje za eh, večjo zaposlenost. Delo, ki smo ga opravili, je zato zelo pomembno in bilo je zelo plodno. Kompromisi, ki smo jih dosegli med političnimi skupinami, so rezultat sodelovanja ki je potekalo med nami v pravem duhu. Vsi smo želeli Evropskemu parlamentu, v Evropskemu parlamentu pripraviti dobro uredbo. Hvala. Hvala, besedo ima komisar Tajani. Gospod, gospa predsedujoča, dragi poslanci, vesel sem, da sem danes tukaj z vami, zlasti zato, ker tukaj zaključujemo dolg postopek in v določenih delih tudi težek postopek pri odobritvi dveh zakonodajnih besedil, ki sta pomembna z vidika tehni, tehničnega vidika, kajti zmanjšali bodo um, število zakonodajnih aktov in vesel sem, predvsem kar zadeva homologacijo gozdnih strojev sem se sam zavezal na zaslišanju, ko sem postal komisar za industrijo in sem se k temu zavezal in zato sem sedaj zadovoljen, da sem držal to besedo in da se tudi parlament seveda s tem soglaša. Dolga pogajanja, kot je povedal gospod Panceri, so privedla do pozitivnega rezultata. Želim se zahvaliti obema poročevalcema, pa tudi poročevalcem v senci. Kompromesna besedila so plot konstruktivne razprave, tudi s svetom in komisijo. In vse skupaj je trajalo skoraj dve leti, kajti kot sem povedal, tudi iz tehničnega vidika gre za zelo zapleteno vprašanje. Želel bi povdariti, da nova uredba bo izboljšala tudi okoljske in varnostne zahteve vseh vozil, o katerih se pogovarjamo v prid državljanom in celotne družbe. Dovolj je tudi časa, da bo industrija lahko prilagodila uh, proizvodnjo, na nove zahteve. Poleg tega um, gre tudi za poenostavitev um, administrativnega bremena in zato bo tudi strošek manjši. Torej imamo kar vrsto pozitivnih rezultatov. Sprejem teh dveh aktov pomeni korak naprej v okviru poenostavitve in poenostavitev zakonodaje, torej better regulation, tudi pri doseganju notranjega, boljšega delovanja notranjega trga. Torej dve uredbi eh, sedaj boste zamenjali približno 40 direktiv in različne delegirane in izvedbene akte. In zaradi tega sem seveda si zabeležil prošnjo van der Kampa in sledili bomo tudi vidiku, ki ga je van der Kamp poudaril. Tako smo tudi izboljšali koherentnost med dvema režima, režimoma za homologacije. Želel pa bi omeniti nekaj glavnih elementov v besedilu. Prvič, uvedli smo Um, norme tudi za vzdrževanje, zato da bi ohranili enako konkurenčnost, kar bo v prid tudi potrošnikov. Drugič, uvedli smo nadzorni sistem trga, tretjič, uvedli smo eh, klasifikacijo različnih kategorij vozil. In tukaj imamo tudi um, terenska vozila in uh, eh, eh, štirikolesnike z usporedno nameščenimi sedeži. In torej vse, kar bo spadalo v te kategorije. Četrtič, izboljšali smo tudi okoljske vidike in varnost teh vozil. Ne bom govoril podrobno o posameznih predlogih, kajti eh, to smo že slišali od naših poročevalcev. To je samo nekaj. Nekaj, tukaj sem navedel samo nekaj točk o tem, kar o čemer sta razpravljala parlament in svet in komisija. In zato bi se še enkrat želel zahvaliti parlamentu, tudi zato, da mi je omogočil, da sem svojo zavezo, ki sem jo sprejel pred vami in državljani, eh, torej, da sem to zavezo izpolnil. In to v trenutku, ko eh, kako je nezaupanje v nas zelo pogosto. Dobro delati in um, izpolniti zaveze je dobro sporočilo, ki ga moramo poslati v, Evropi, v Evropo. Najlepša hvala. Grazie, kom... Hvala, gospod komisar, besedo v imenu. Odbora za, trans, za promet ima gospod Zile za dve minuti. Uh, uh, uh, hvala lepa. Gospod komisar, najprej bi se rad zahvalil eh, gospodu poročevalcu za dogovor, ki ga je dosegel v svetu in parlamentu. Naš odbor si, si je pogledal eh, ta predlog zlasti z vidika cestne varnosti, kajti motorna vozila predstavljajo samo 16 eh, odstotkov, predstavljajo še kar 16 odstotkov nesreč. Dejstvo je, da si je nujno treba pogledati va, cestno varnost teh vozil in sicer je treba uvesti kar najučinkovitejše eh, varnostne ukrepe. Pozdravljam vključitev eh, štiri kolesnikov, kajti to je bil predlog eh, odbora TRAN. Ti so pogosto zasnovani za terene izven cest, vendar le se pogosto uporabljajo na cestah. Kar se tiče zavornih sistemov, kombiniranih eh, zavornih sistemov, ima naš odbor občutek, da je treba doseči najvišjo raven varnosti. To je najvišja prioriteta. Če bo prihodna ocena učinka ugotovila, da je sistem ABC v redu tudi za, motorna, za motorje, potem bi moral to biti del tega eh, zakonodajnega eh, predloga. In končno podpiram rešitev da bi vključili tudi uh, enduro in pa trail vozila v področju uporabe tega zakonodajnega predloga. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa imajo besedo govorci v imenu političnih strank, Evropska ljudska stranka za tri minute, Galpe, gospa Gelpelc. Hvala lepa. Najprej bi rada čestitala gospodu Vandenkampu za to poročilo občutek imam, da se dejansko ta predlog osredotoča na sektor in to je zelo pomembno, kajti opozarja na dejstvo, da, pri, da potrebujemo pomembne pogoje pri proizvodni vozil. Treba je uvesti pravila tako, da bomo upoštevali tudi delovna mesta. 19 odstotkov evropske proizvodnje ustreza določeni velikosti podjetij in eh, drugo odpade na majhne in srednje veliko podjetja in ta najdemo v različnih državah. Izhajam iz tega, da so imele napake izvor v neupoštevanju eh, pravil. Eh, razlog pa so tudi v standardih ki so bili določeni leta 2006. Komisija je predlagala nadaljne korake in sedaj je tako, da postopoma bomo uvajali nove ukrepe. Predvideni so razne določbe. Tukaj gre za varnost vozil. Gre tudi za upoštevanje ciljev od 2011 do 2012. V tem kontekstu je pomembno, da pravilno obravnavamo ta dokument, zato da bomo dosegli pomembne cilje. Kar se tiče ureditve notranjega trga, je pomembno to, da pravilno obravnavamo tehnične zahteve. Pomembno je, da omogočimo odprt dostop do podatkov, kar se tiče popravila in vzdrževanja. Tudi konkurenčnost moramo upoštevati. Pomembne pa so tudi informacije oziroma potrebujemo pa tudi dostop do vseh informacij. Pomembna so tudi tehnična pravila in pa ciljni ukrepi, o katerih se moramo odločiti. Vse to bo zelo pomembno. To bo pomembno tudi za majhne in srednje velika podjetja. Zato bi morali tej točki posvetiti posebno pozornost poročilo vsebuje številne dobre točke. Tudi ukrepi za nadzor trga so pomembni in pa tudi uvedba tovrstnega sistema je tukaj zastavljena kot cilj. Potem so tukaj vozila, ki so homologizirana in tista, ki niso. To razlikovanje je zelo pomembno. Hkrati pa je zajeta tudi tehnična kontrola. Naj strnem. Pri homologaciji lahko iz te predelave potegnemo nekaj kar najboljšega. Zahvaljujem se poročevalcema. Mislim, da nam ni treba storiti nič več. Mislim, da moramo sedaj uvajati ukrepe tako da bomo te določbe kar najbolje izvajali. Hvala lepa. Hvala. Sedaj v imenu skupine SD gospod Vestval za 4 minute in pol. Gospa eh, predsedujoča, komisar, kolegice in kolegi. Kar dolgo traja, je ob koncu dobro, kajti poročilo o homologaciji vozil kategorije L je sedaj dobro poročilo. Vse skupaj je trajalo dlje, kot smo menili na začetku in kot smo upali. In a, prišlo je do veliko spodrslajev. Ampak rada bi se presrčno zahvalila poročevalcu Van de Campo za odlično a, sodelovanje. Skupaj smo v pogajanjih za državami članicami vendarle dosegli veliko. Kot poročevalka eh, moje politične skupine eh, priporočam, da podpremo to poročilo. Pa vendarle bi bilo lahko to poročilo še mnogo boljše. In kaj razumem, eh, kaj pojmujem sa tem varnejše? Za socialne demokrate je bilo od samega začetka najpomembnejše, da bi zagotovili varnost vozil in pa s tem tudi varnost za udeležence v prometu. Zlasti varnost um, voznikov uh, skuterjev in pa motornih koles. Število teh uh, voznikov, uh, ki izgubijo življenje, je vsako leto više. Pravzaprav je število smrtnih primerov v Evropi eh, tukaj najvišje. Eh, Nasplošno število smrti v cestnem prometu manjša, ampak na tem področju ne. In eh, zmanjšanje števila smrtev mi je izredno pomembno. Manj smrti na evropskih cestah. To je bil vedno moj cilj in to ostaja moj cilj. Vsak ponesrečenec je preveč uredba bi morala koristiti notranjemu trgu in zato se moramo s to temo intenzivno ukvarjati. Potrebujemo učinkovito tehnologijo, potrebujemo ABS sisteme in o tem sem še vedno prepričana. In kar se tiče stroškovne učinkovitosti, tudi o tem nimam nobenih dvomov. EBS ni predrag sistem, pa vendarle smo dosegli, da od leta 2016 vsa nova in od, od 2017 vsi, vsi obstoječi motorni vozili a, morajo biti takšni, da jih a, proizvajalci opremijo s sistemom ABS. Pri skuterjih pa je bilo tako, da proizvajalci lahko uvedajo ABS ali pa kombinirane zavorne sisteme. In na tej točki moramo žal priznati, da nismo dosegli izboljšave predloga Evropske komisije. Sama bi si na tem mestu želela mnogo več, ampak komisija in države članice, če se milo izrazim, so uh, bile nepoposljive. Pa vendarle, 2019 bo komisija predstavila poročilo, to smo dosegli. In v tem poročilu morajo biti podatki o nesrečah iz držav članic, uh, Poleg tega pa mora to poročilo vsebovati oziroma mora preučiti tudi obvezno uporabo ABS pri skoterjih. To pa je treba potem poslati parlamentu in svetu. Na tej podlagi, na podlagi tega poročila, pa bi morala potem komisija razmisliti o ugradnji ABS-a v skuterje in sicer tako, da bi bilo to obvezno. Kot vidite, ta tema ostaja živa. Poskusili bomo od leta 2012 zapolniti vrzel. Upam, da mi bodo podatki dali prav. Kajti prepričana sem, da je to dober dan za voznike dvokolesnikov v Evropi in upam, da se bo število nesreč v prihodnje zmanjšalo. Hvala lepa. Grazie. Hvala. V imenu skupine ALDE, gospod Manders ima besedo za tri minute. Dank u, voorzitter. Ik wil ook de collega... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom, zahvaljujem se obima poročevalcema za odlično sodelovanje. Tukaj gre za zelo pomembno uredbo, ki bo dopolnila notranji trg. Dosegli bomo več varnosti, več jasnosti za uporabnike. Potrebujemo pa tudi manj pravil in zato se tudi vedno zauzemam. To je bil zelo tehničen, izredno tehničen dosje. Pravzaprav se počutim kot tehnokrat, ampak pomembno je, da zagotovimo varnost. E, počutil sem se bolj kot mehanik, kot politik. E, želel pa bi se več politične razsežnosti v tem poročilu. Želimo tudi baterije za električna vozila, e, želimo spodbosti inovacijo, sicer bo vse predpisano v homologaciji ali želimo več varnosti ali to res želimo ali ne. Kako lahko zavremo slabe proizvode ali pa ponaredke, ali želimo Made in Europe eh, na področju naših vozil ali pa želimo konkurente vključiti na trg. Kako bi lahko preprečili uh, eh, iskrivljene konkurence? Kako pa je z um, tovornjaki? Ti so podvrženi mnogo strožjim pravilom pri homologaciji. In ne nazadnje, pomembno je vprašanje, kako varna so vozila. Želel bi si minimalnih evropskih pravil tudi za voznike, tako da bi jih obveščali in da bi jih lahko še naprej usposabljali proizvodi se vedno izboljšujajo, tehnične zadeve se spreminjajo, ampak vozniki na to niso pripravljeni. Ampak mislim, da smo dosegli dober rezultat. Pravzaprav sem s tem rezultatom zadovoljen. Moje politične skupine bom predlagal, da to podpremo, ampak v prihodnje bi si želel, da bi bil ta dosje nekoliko bolj političen, tako da bi se lahko ljudje zunaj parlamenta nekoliko bolj zanimali za naše delo. To je politični ognjemet in upam, da nam bo uspelo. Lepo se zahvaljujem in upam, da bodo jutri številni podprli ta dva dosjeja. Hvala lepa. V imenu skupine EKR, gospod Harbour za dve minuti. Well, much, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Sem, odbor, sem predsednik odbora, bil pa sem poročevalec v senci za oba te dva dosjeja. Bil pa sem tudi predsedujoči spravnemu odboru. Rad bi se zahvalil obima poročevalcema za njuno ustrajnost. Ukvarjala sta se z zelo tehničnimi zadevami gospod Manders. Eh, bi si želel, da bi bilo to eh, politično bolj uznemirljivo, ampak vendarle sta bila to izredno pomembna dosjeja za obi industriji, ki bosta postavljali vzorce za poenostavljen eh, sistem homologacije od sedaj naprej kar se tiče motornih, motorjev oziroma motornih koles, je zelo pomembno, da izboljšamo a, te zavedika a, okolja a, in pa varnosti. Pomeni tudi, da smo vključili dvo- in trikolesna motorna vozila. Kolesa, kajti ta kolesa postajajo vedno bolj pre, priljubljena. To prispeva k znižanju CO2 in pomembno je, da so vključena v ta okvir. Zahvaljujem se eh, gospodu poročevalcu, kajti eh, postopno uvajanje je bilo opravljeno na občutljiv način, način in eh, imeli smo tudi stroškovno učinkovit način. Kar se tiče kmetijskih in gozdarskih traktorjev, o tem bi lahko še razmišljali. Lahko bi vključili tudi kmetijske stroje, ampak to je zelo kompleksno, to je zelo kompleksno področje ampak sedaj imamo resničen evropski sistem homologacije. To bo omogočilo proizvajalcem, številnim majhnim proizvajalcem, da bodo eh, predstavili proizvode eh, za homologacijo kjerkoli v Evropi. Pozdravljam sledeče dejstva. Ko pričakujemo razvoj eh, visokohitrostnih traktorjev, je vključeno tudi to. Rešili pa smo tudi vprašanje dveh kategorij Eh, tukaj smo imeli eno kategorijo za traktore in drugo za eh, rekreacijske eh, namene. Sodelovanje je bilo dobro. Naj sklenem, gospod komisar, seveda še nismo pri kraju, kar se tiče delegiranih aktov, kar se tiče prvega dosjaja. Torej, e, tem delegiranim aktom se bomo zelo posvetili, kajti zagotoviti želimo, da se bodo stvari, ki so v tem dosjaju zapisane, tudi dobro izvajale, kar bo zadevalo vse deležnike. Hvala lepa. E. Hvala v imenu skupine EFD, gospod Bafton, za dve minuti in pol. You, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kar se tiče upre, uh, člena 18. Obstajajo številni pomisleki. Aneks um, 20 uh, to obravnava. Imeli smo trialog in uh, što je za določene izjeme. Direkt... Tukaj gre za licence. Zakaj so izuzeti, uh, izuzeta vozila s konjsko močjo 48? Ni bilo ocene uh, učinka. To pogrešamo. Sedaj lahko v prihodnje prodajamo samo homologizirana vozila, ampak to bo slabo za majhne proizvajalce. To besed, osnutek besedila je bil na spletni strani IMCO ampak končni dokument ni bil dosegljiv do današnjega jutra. Kar je bilo predstavljeno danes Evropskemu parlamentu, ni bilo v javni domeni, pa tudi ni bilo na voljo vseh jezikih, da bi o tem lahko dobro razmislili. Celoten postopek je bil dvomljiv in uh, ni bil pregleden. In mislim, da Eh, se parlament ni do zadostne mere ukvarjal s tem dosjejem pred glasovanjem jutri. Pa vendarle, prosim, da bi glasovanje eh, preložili, dokler ne bi zagotovili dobrega demokratičnega postopka. Hvala v imenu skupine GUE, gospod Enin, za dve minuti. Hvala lepa želimo vse orajati hkrati, potem pa so pravila nerazumljiva in neučinkovita. Ta vozila v, seveda um, sodijo v določeno kategorijo, ampak določena vozila se vedno bolj uporabljajo in na zadnje ne, ne več za tiste namene, za katere so bila ustvarjena. Zato potrebujemo podkategorije. Potrebujemo podkategorije za eh, mini kvace, za mini štirikolesnike. Nekateri vozniki ne uporabljajo teh vozil eh, za namene, ki so bila ustvarjena in tako postajajo nevarni za pešce in za druge. Ampak pogosto so ta vozila poceni in ne zadoščajo varnostnim predpisom, da bi lahko vozili po cestah. In zato posrošajo tudi številne žrtve, zlasti med otroki, ki so mlajši od desetih let. Zato je zelo pomembno, da bi zakonodajalec to tudi prepoznal. Treba je tudi zagotoviti usposabljanje za voznike, poleg tega je treba izboljšati varnost. Hkrati je treba zaščititi tudi voznike in pa treba je preprečiti žrtve med prebivalstvom. Morali bi imeti evropski varnostni sistem pa tudi obvezno recikliranje. In poleg tega bi morali omakniti starga vse, kar kar še pravi. Oratori s kritikom. Hvala, sedaj pa imajo besede drugi in sicer gospod Mičel za tri minute. Uh, Wim van de Kamp and Antonio Panseri for their reports. Uh, I want to take the opportunity in the presence of the Commissioner to raise concerns uh,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 nacionalna homologacija z evropsko postopkom homologacije. Zato, da bi poenostavili pravno podlago, je treba seveda imeti tudi eh, dovoljšno stopnjo varnostni varstvo na delovnem mestu in tudi okolje. Treba je harmonizirati tehnična pravila, ki eh, se nanašajo na ta vozila in tudi na nadomestne dele. Torej, homologacija tudi pri gozdarskih uh, vozilih, štirikolesnikih in terenskih vozilih in štirikolesnikih z usporedno nameščenimi sedeži. Nam zagotavlja večno varno, večjo varnost in tudi večji nadzor nad trgom. Mi želimo povdariti, da uredba glede gozdarskih in kmetijskih eh, strojev ne sme škoditi zakonodaji nacionalni ali pa evropski zakonodaji, kar zadeva uporabo teh vozil na cestah. Eh, zahteve glede, mm, glede, eh, glede mm, cirkulacija mrfurilor, libertate de stabilnosti. Kar pa zadeva uh, storitve in od, je treba seveda imeti dovolj informacij, zlasti kar zadeva popravilo teh vozil prek nekega standardiziranega obrasa in treba je tudi zagotoviti pravično konkurenčnost na trgu popravil in informacije glede vzdrževanja vozil. In zaradi tega je priporočljivo, da bi imeli tehnič, tehnične specifikacije, ki bodo na voljo, voljo na spletnih straneh proizvajalcev. In podpiram uredbo in amendmaje, amendma, e, ki jih je naš odbor predlagal, kjer se ugotavlja, da neko vozilo ali nadomestni del ne, ne spoštuje, spoštuje zahtev teh, tega uredba in uredbe in ni homologiran. Pomeni, da ne sme ta to vozilo oziroma nadomestni del na trg, dokler ni ugotovljena uh, skladnost tega proizvoda. Torej, hvala, sedaj pa ima besedo gospod Maner za dve minuti. Najlepša hvala. Gospa predsedujoče, želela bi čestitati poročevalcem za odlično poročilo za delovanje notranje trga je pomembno, da imamo usklajeno homologacijo za stroje in opremo. To bo pomagalo izdelovalcem traktorjem v Evropi, kajti medsebojno priznavanje in homologacije bodo. kannalta. Asetus on hyvin tärkeä. Esimerkiksi maa- ja metsätalousyrit... Naprimer, pri gozdarskih in kmetijskih strojih imajo ta veliko vlogo in obstajajo veliko, velika tveganja in tveganja tudi na delu in ne moremo tukaj preveč pozornosti posvečati varnosti, vendar pa je varna oprema del varnega delovnega okolja. In zato enaka homologacija je zelo pomembna za to, da bodo vsi podjetniki z področja poljedelstva in gozdarstva bodo lahko uporabljali enako opremo. Seveda potrebujemo eh, prožnost za, v nacionalnih zakonodajah. Dobro bi bilo, če bi majhni proizvajalci imeli možnost za imeti nacionalne homologacije, kajti nekateri proizvajalci eh, eh, prodajajo svoje stroje samo v določeni državi članici. Kar pa zadeva največjo hitrost teh strojev, je pomembno, da to eh, lahko uredimo na nacionalni ravni. Hvala. Hvala, sedaj pa besedo gospod Rossi za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoča. Najprej se zahvaljujem obema poročevalcema, zlasti kolegu Pancerju, ki je pokazal, da je tudi dober posrednik. Tukaj se soočamo z dvema uredbama, ki sta obe zelo tehnični. V prvem primeru gre za gozdarske in, eh, in kmetijska vozila, v drugem pa za homologacijo dvo ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov. V razpravi Državnem svetu smo prišli do eh, kompromisa in, eh, seveda, in se vsi strinjamo s tem. Ukrepi grejo v smer poenostavitve zakonodajne in uh, uvedbi novih zahtev glede varnosti in okolja. Kar pa zadeva eh, stroje, uh, za gozdarstvo in poljedelstvo smo razmišljali tako, ker gre za omejeno število vozil, morda ni potrebno imeti preveč. Uh, preveč zahtev, tehničnih in okoljskih zahtev. Ravno tako smo se strinjali glede štiri kolesnikov, ki smo jih razdelili v dveh, eh, dve kategoriji. To so v zasebno ravno in v, um, v drugo rabo. Uh, po, seveda pa bo treba Eh, stroje za gozdarsko in poljedelsko, eh, stroje jih bo treba obravnavati ločeno. Strinjali smo se tudi s proizvajalci teh vozil glede vzdrževanja in popravil, kar pa zadeva mopede. Tukaj smo, za, smo upoštevali okoljske zahteve in eh, kjer bi to zahtevalo preveč od proizvajalcev. In sicer za tisti, ki, eh, ki se zelo malo pojavljajo na cestah in torej nimajo takega vpliva. Torej, mi bomo glasovali za ta poročila, kajti proizvajalci že dolgo časa eh, pričakujejo jasna in bolj enostavna pravila, ki jih bodo lahko izvajali. Hvala. Grazie, Hvala, gospa Igens, gospod Igens, Igens za tri minute. Gormagete, uktronags kaj mé a ragúil mé harve sásta leis nobar atá dénta ag an rapportéir. Hvala. Rad bi povedal, da sem zelo zadovoljen z delom poročevalca gospoda Van der Kampa. Vim, je tudi sam motorist in mislim, da je to zelo pomembno, ko je govora o tem poročilu. Kot poročevalec v senci skupine ILS sem prejel številne elektronske pošte evropskih motoristov v zvezi s tom, s tem. In mislim, da je gospod Vandergant našel dobro ravnotežje. Ne smemo pozabiti, da je eden od glavnih ciljev tega parlamenta zagotoviti varnost na cesti. Posebej sem zadovoljen z tem, da je bil dan izjemen podarek na ABS, ABS in CBS. In to, da bo zagotovljeno zagotovljena obveza, da, so, da se luči samodejno vključijo. Motoristi so osemkrat več vključeni v prometne nesreče kot drugi udeleženci prometa in tega ne smemo spregledati. Upam, da bodo motoristi lahko razumeli, zakaj je ta uredba tako zelo pomembna. Zelo sem zadovoljen da smo imeli ploden dialog oziroma trialog med svetom komisijo in gospodom Vandarkampom v imenu parlamenta. In čeprav je bilo včasih vse zelo počasno, pa smo prišli do dobre uredbe. Kot evropejci moramo delati skupaj, da bomo zagotovili zmanjšanje števila mrtvih na naših cestah. Kar pa se tiče drugega poročila, poročila gospoda Pancerija, ki se ukvarja z, z kmetijskimi in gozdarskimi vozili, pa sem predvsej zadovoljen, da je poročevalec tudi tu dosegel dobro ravnovesje. Po mojem mnenju je, bo to priporočilo učinkovito glede okolja, pa tudi kar se tiče notranjega trga in pa čezmenjega trgovanja z traktori. Upam, da bo to pripomoglo stvariti konkurenčen trg traktorjev v Evropski uniji. Hvala. Hvala, sedaj pa postopek CatchDI. Besedo ima gospa Basescu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Števila nesreč na cesti, ki vključuje motoriste, je bistveno preveliko in se more znižati. Takšni vozniki so dosti bolj izpostavljeni tveganju kot vozniki avtomobilov, zato sem mnenja, da je poenostavitev zakonodajnega okvira dobrodošel. V tem kontekstu bi se morali bolj posvetiti tudi okolju, varnosti in pa nadzoru trga. Hkrati pa moramo zagotoviti izboljšanje notranjega trga in zaščitjo javnega interesa, kajte le na ta način bomo lahko zagotovili bolj učinkovito, bolj varno in bolj okolju prijazno urbano mobilnost. Poročila bistveno prispevajo k boljšemu nadzoru trga, zato potrebujemo jasna pravila in zavezujoča merila. Hvala. Hvala, gospod Prendergast. Hvala lepa. Kompromis s svetom zagotavlja boljšo in eh, zakonodajo za motoriste. Motoristi so izpostavljenimi večjemu tveganju in število žrtev na cestah je večje kot v drugih voznikov. Prosila sem komisijo, da nam poda podrobne podatke o protivlomnih sistemih. Saj irsko ministrstvo za promet ocenjuje, da so tu številke zelo visoke. Komisija je omenila samo oceno vplivov, ki se nanaša na nekaj čisto drugega. To sem prebrala in podatki, ki so vključeni, mi niso zadostovali, zato moram ponovno vprašati komisijo, da mi zagotovi ustrezne podatke, zato da bom lahko svoje volivno okrožje obvestila o tem vidiku varnosti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 Javljam se kot član odbora za transport. Mislim, da je današnja razprava izjemno pomembna in dejstvo je, da ne moreš vsega urejati zakoni in sem pri, proti prekomerni regulaciji. Ti zakoni pa so potrebni in zahtevni in nujno potrebni, kajti preveč smrtnih žrtev je na cesti, tudi na polskem. Tudi v našem parlamentu imamo kolega, ki je bil skoraj ubit v motoristični nesreči in žal me je, da ni prisoten, da bi lahko potrdil mojo izjavo. Zato je zelo pomembno, da sprememo ta zakon. Hvala. Honorevole Paška. Hvala lepa. Poenostavitev eh, pravil v zvezi z homologacijo in pa tudi pravila za dvo- in trikolesne motirna kolesa, pa tudi za štirikolesnike je gotovo zelo koristno. Uporaba teh vozil ne sme biti otežena. Za proizvajalce pa bo to predstavljalo problem, kajti obvezno uvedba sistema, zavodnega sistema ABS pa bo seveda vplivala tudi na proizvodne pogoje. Tudi zahteve okoli eh, emisij bodo vplivali na proizvajalce in tudi na uporabo vozil. Upamo, da varnost in pa da varstvo okolja, da bo to upravičilo uh, tudi te dodatne učinke, ki jih to prinaša industriji. Hvala. Hvala. Če se nihče več ne prijavlja k besedi, bom besedo predala podpredsedniku komisije, gospodu Tajanju. Gospod predsedujoča. Zdi se, da gre za razpravo, ki bi morala potekati v neki delavnici. Vendar pa ni tako, kajti imamo pred seboj politične rezultate, ki smo jih dosegli skupaj, tako da smo odobrili, sprejeli obaje, oba zakonodajna akta. Gre za pravila, ki bodo prinesla več varnosti na cestah, in torej bodo prispevala k varnosti naših sodržavljanov. Gre za pravila, ki poenostavljajo zakonodajo in to je odločitev, ki gre vedno v prid našim sodržavljanom in gre za pravila, ki bolje varujejo okolje in hkrati pomagajo našim podjetjem velikim in malim podjetjem, ki delujejo na tem področju. Želel bi povdariti zlasti z vidika majhnih in srednje velikih podjetij, kot je omenila gospa Galpelc in gospod Orban, da smo eh, prilagodili homologacijo Eh, tehničnim zahtevam tudi pri kmetijskih ali gozdarskih vozilih in to je tudi politični dosežek. Eh, pri, pri drugih zadevah se je tehnologija hitro razvila in z vidika eh, regul, regulative je seveda treba biti v koraku s časom in torej s tehnologijo in tokrat je smo to dosegli. Gre za temeljne dejavnike, ki bodo uh, zagotovile varne in ekološka vozila, ki bodo seveda v prid, kot sem že povedal, našim državljanom. Gospod Manders ni tukaj, ampak bom odgovoril na njegovo vprašanje glede uh, izkrivljanje trga in sam Mm, prihajam iz eh, krogov eh, in iz sestankov v Milano, ki so eh, govorili o ponaredkih in govoril bom o zavezi komisije, ne samo, ko gre za igrače ali ehm, čevlje, ampak tudi o avtomobilih. In tam sem omenil, da besedilo, ki ga je sprejela komisija, Ehm, KARS leta, za leto 2020 me zavezuje k nadzoru nad ponaredki na notranjem trgu z enako odločnostjo pri vseh zadevah. To bomo storili tudi pri vozilih in v sektorju, o katerem govorimo danes. In torej cilj je, da bi izboljšali določbe pri proizvodnje in določili, um, kakšne so Eh, zahteve pri proizvajalcih in pri celi verigi. Potem smo govorili o tudi homologaciji ter o nadzoru trga. Ko Evropska komisija nima policije in torej smo odvisni od prizadevanj držav člane, članic, ki bodo nadzirale ponaredke. Potem druga zaveza Forum za koordinacijo nadzora trga v državah članicah in eh, Evropsko komisijo. Petič, izboljšati konkurenčnost in, in harmonizacijo institutov, ki harmonizacijo institutov, ki izvajajo homologacijo. Potem gospodu Plangestu bomo poslali vse informacije gospe za to, da bo lahko obvestila svoje voljivce. In torej poslali ji bomo vse elemente, ki jih imamo na voljo. Ne, mo, ne ostane mi drugega, kot da se zahvalim obema poročevalcema. Ne morem, eh, ne morem gospodu Van der Kamp podariti kolesa in niti traktorja gospodov pancerjev, ampak vsi tisti, ki jih uporabljajo, bo, jim bodo hvaležni za delo, ki sta ga opravila, zato da bo njihovo življenje lažje. Hvala. Komisar. Hvala, gospod komisar. Sedaj ima besedo poročevalec Van de Kamp za dve minuti. Izvolite. Voorzitter, dank u zeer. Ik dank allereerst... Predsedujoča, hvala. Zahvaljujem se gospodu komisarju za njegove odgovore. Zahvaljujem pa se tudi kolegicam in kolegom, ki jih skoraj več ni tukaj. Zahvaljujem se vam za vse komplimente in za podporo, ki ste mi jo nudili v preteklih mesecih. Dobro sem prisluhnil komisarju, govoril je tudi o lead time in to bo seveda upošteval se pravi časovnico, kar se tiče eh, delegiranih in eh, izvedbenih aktov, ne sme biti predolga, zato da bo tudi industrija lahko pravočasno uresničila uredbo. Ni pa se posvetil oziroma ni omenil študije ABS-a za mopede in tudi ne študije v zvezi za uvedbo Euro 5 v predvidenem času. Vendar pa predvidevam, da bo to upoštevano. No, imam še eno vprašanje oziroma bolj pripombo. Ta uredba bo šele. Uh, bo kmalo objavljena, tu bo zadeve poenostavljamo, dostopni bodo podatki o vzdrževanju in, in pomembno je, da uh, so podjetja o tem tudi obveščena. Potem pa, kar se tiče gospoda Baftona, če bi sodeloval pri razpravi, bi lahko tudi vplival na to, vendar pa ga sedaj vidim prvič in škoda je to. Potem, naprimer, kupil sem nov eh, motor BMW, to je dobro za evropsko industrijo in imamo en japonski motor manj. Hvala lepa. Onorevole Panzeri, due minuti. Gospod Panceri, za dve minuti. Še manj, gospa predsedujoča, zahvaljujem se vam, zahvaljujem se kolegom, podpredsedniku Tajaniju za traktor. Ne bi vedel, kam naj ga dam, zato naj ostane tam, kjer je. Mislim, da ni kaj dodati. Razprava je pokazala, da se strinjamo glede uredbe o kmetijskih in gozdarskih vozilih in upam, da na glasovanju se bo to potrdilo. Zato smo delali in zato upam, da bomo resnično dosegli ta rezultat. Najlepša hvala. Hvala, Raz, skupna razprava je zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Naslednje. S Seja začne jutri ob 8.30 do 14.30 in od 15.00 do 20.00 ter od 21.00.